Nadaljujemo z eh, sejo. Dobili ste zapisnik včerajšnjega zasedanja ali ima kdo kakšne pripombe? Ne, potem je zapisnik sprejet. Prva točka na dnevnem redu po začasni prekinitvi je izjava komisije sprejetje sprememb pogodbe. Želim vas opozoriti na to, da v tej razpravi ni predviden postopek catch the eye. Vemo, da je tema izredno pomembna, zato je ta razprava prednasta. Sedaj pa se zahvaljujem predsedniku komisije, da je z nami. Gospod predsednik, Jose Manuel Barozo, imate besedo. Spoštovani poslanci, gospe in gospodje. Komisija je danes odobrila odločitev, ki jo je sprejel Evropski svet lanskega decembra, da je potrebno spremeniti 136. člen pogodbe o delovanju Evropske unije. Cilj je, da bi državam članicam v evroobmočju omogočili spostavitev stalnega mehanizma, ki bi zagotovil finančno stabilnost Evropske unije kot takšne. Ta stabilizacijski mehanizem bo leta 2013 nadomestil trenutni začasni um, mehanizem, gre za mehanizem finančne stabilnosti in pa trenutni stabilnosti sklad. Vemo, kako pomembna so ta orodja To je nepogrešljiva odločitev, če želimo ubraniti našo skupno valuto in če želimo zagotoviti finančno stabilnost, upoštevajoč neravnovesja v gospodarstvih naših držav članic. To je nujni mehanizem, če želimo dopolniti okvir naše pogodbe. Kakor sem povedal na zadnjem Evropskem svetu, bo katerikoli pobuda na področju konkurenčnosti ali pa konver konvergence Evropske komisije, torej govorim o konvergenci in konkurenčnosti, katerakoli pobuda, kot sem povedal, mora popolnoma spoštovati pogodbo, njena načela in pa pravila, ki veljajo za Evropsko unijo in njene institucije. Evropska komisija bo poskrbela za vse potrebne pobude, zakonodajne ali drugačne, zato da bo lahko zagotovila doslednost med uh, mehanizmi za finančno stabilnost uh, in pa odločitvami držav v evroobmočju. Pomembno je spoštovati pogodbo. Uh, 4. februarja lani je Svet Evropske unije spoznal to nujnost. Potrebno okrepiti konvergenčnost in pa konkurenčnost Evropske komisije vseh 27 držav članic. Istočasno pa je potrebno polno spoštovati pogodbe. Se pravi, ko bo šlo za pristojnosti unije in njenih institucij in zlasti, ko bo šlo za pristojnost eh, parlamenta in komisije mnenje, ki ga je pravkar sprejela komisija, jasno govori o tem, da gre za splošni evropski interes. Gre za varovanje evra in to ni zgolj v interesu držav evroobmočja. Zato morajo. Zato lahko sodelujo tudi države, ki niso članice območja evra, če to želijo, pri vzpostavitvi tega trajnega mehanizma za stabilnost. Če je to potrebno in če to želijo, lahko sodelujejo v ukrepih, lahko sodelujejo v tem mehanizmu. Nekatere države članice so se zato že odločile v času začasnega mehanizma. Danes govorimo o globalnem ozivu na krizo, govorimo o vzpostavitvi novega mehanizma za stabilnost in to je ključna sestavina. Poskrbeti moramo za nujen in pa temeljit napredek na tem področju. Nujnost ne pomeni preuranjenost. In eh, odločitve, ki jih bomo v prihajajočih tednih sprejeli, so bistvenega pomena za našo prihodnost. Zato mora biti jasno, čemu se zavezujemo, v katero smer želimo iti. Vsi se strinjamo s tem, da je potrebno poskrbeti za reforme, za to, da lahko ohranimo stabilnost, da povečamo konkurenčnost in pa konvergenco naših gospodarstev. To je nujni pogoj za trajnostno rast, ki bo poskrbela tudi za nova delovna mesta. Sedaj moramo vedeti, po kakšnih tirih se bo gibal ta vlak. Če želimo iti naprej, moramo iti po tirih skupnosti. Eh, mehanizem za zagotavljanje finančne stabilnosti mora biti takšen, da ga podprejo vse države članice. Potrebno je zagotoviti vse potrebne pogoje za to, da bomo lahko po, na poenostavljen način spremenili pogodbo. Vem, da se nekateri izmed vas sprašujete o medvladni značilnosti tega stalnega mehanizma. Seveda bi si tudi mi želeli bolj hitrega napredka, želeli bi si, da bi bil ta bolj ukoreninjen v sistemih Unije, ampak spoznati moramo, da ta novi korak ne zmanjšuje pristojnosti Evropske unije in njenih institucij, ampak povečuje našo sposobnost, da se skupaj odzovemo na izzive, ki niso bili eksplicitno predvideni v pogodbi. Zato želim ustrajati pri štirih eh, glavnih elementih, ki jih podkrepuje tudi mnenje komisije. Ta načela nam bodo uspela vzpostaviti bolj solidarno in enotno ter močno Evropo. Najprej solidarnost. To je zelo pomembna vrednota Evropske unije in eh, tukaj želim biti zelo natančen eh, v času priprave osnutka spremembe pogodbe je komisija jasno povedala, da v nobenem primeru ta sprememba ne bo prejudicirala solidarnostnih mehanizmov, ki so opisani v 122. členu Evropske pogodbe. V nasprotju z mnenjem nekaterih člen, 122. Eh, člen eh, ne more biti spremenjen. Solidarnost v Evropski uniji pomeni tudi odgovornost. Ne moremo imeti solidarnosti v Evrope brez uh, odgovornosti in obratno. Še zlasti to velja za solidarnost in pa eh, stabilnost v finančnem področju. To je duh za tem eh, mehanizmom za finančno stabilnost. Države članice bodo morale voditi odgovorne finančne politike. Z večjo koordinacijo lahko okrepimo eh, koordinacijo in pa solidarnost v Evropi. To je lekcija, ki smo se naučili iz gospodarske krize. Gospodarsko upravljanje znotraj območja evra bo predstavljalo temelje, na katerih bo zgrajen mehanizem za finančno stabilnost. Potrebno je okrepiti evropsko gospodarsko upravljanje. To pomeni, da je potrebno to razširiti, poglobiti, zato da bomo lahko jamčili stabilnost območja evra in pa Evropske unije kot takšne. Potrebno je poglobiti gospodarsko upravljanje in to pomeni eh, ne samo, da vključimo proračunske politike, ampak tudi strukturne reforme, proračunsko politiko in pa celoten eh, proces uvedbe evropskih semestrov. Ta proces je bil predstavljen ob novi raziskavi rasti, ki jo je predstavila komisija in ta študija jasno, jasno kaže na to, da sedanje politike niso zadostne. Več je potrebno narediti za to, da se odzovemo na sedanje izzive in to moramo narediti skupaj. Potrebno je poskrbeti za več konvergence, ne pa ustvarjati novih, nove razrobljenosti in pa razhajanj. To je bistvo svežnja, ki ga je predstavila komisija svežnja šestih predlogov. In pripričan sem, da lahko tukaj računamo na močno podporo Evropskega parlamenta in zato se vam zahvaljujem. Lahko ste pripričani, da bo komisija podprla in pa olajšala ta postopek, dokler ne bo zaključen. Saj želimo doseči ambiciozen rezultat. In v luči tega svežnja si lahko sedaj ogledamo tudi novo politiko stabilnosti. Ta pomeni krepitev stalnega mehanizma za zagotavljanje stabilnosti. Komisija bo zvesta svojim odgovornostim in bo aktivno sodelovala pri vzpostavitvi tega bodočega mehanizma stabilnosti. Seveda pa ni dovolj, da imamo samo pravilen pristop, potrebno ga je tudi na pravilen način izvajati in prepričan sem, da nam bo to uspelo, če se bomo dogovorili o pravilih igre. Ta mora biti zelo jasna. Eh, gre za demokratično odgovornost, gre za nadzor Evropskega parlamenta. Vzpostavili bomo stalna telesa, ki bodo povečala stopnjo preglednosti in bodo prisotna v vseh državah članicah. To bo zagotovilo koherenca v vsej Evropski uniji. Tukaj govorim tudi o načelu enakosti med državami članicami in govorim o načelu zvestega sodelovanja. Dejanja, ukrepi, ki jih sprejemajo države članice, ne smejo škoditi sodelovanju na evropski ravni. Potrebno je zagotoviti, da noben vagon vlaka ne bo zaostajal na tem potovanju. Ne želimo tudi to, da bi celoten vlak iztiril zaradi enega samega vagona. Zato moramo staviti na to, da pridobimo zaupanje držav članic in pa institucije Evropske unije. Smo Evropska unija in kot Evropska unija moramo tudi delovati, če se želimo izkopati iz te krize. Potrebujemo solidne temelji za bolj konkurenčno Evropo, bolj napredno Evropo, bolj stabilno Evropo in vse vključujočo Evropo. V tem duhu Ta duh mora podkrepiti naše ukrepe in eh, ta duh bo še naprej navdihoval komisijo in prepričan sem, da lahko tukaj računamo na vašo podporo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsednik. V imenu Evropske ljudske stranke dajemo besedo gospodu Elmarju Broku. Ja, Spoštovani predsednik komisije, kolegi in kolegice. Popolnoma se zavedamo, da potrebujemo razumno spremembo za ustvarjanje pravne gotovosti. Tudi moja država spozna, spoznava, da je, to nujna, da je to ustavna nujnost, da je nujna sprememba pogodbe, zato da bomo lahko zagotovili trajno stabilnost evra. Lahko si predstavljamo celo vrsto možnosti, ki bi predstavljale še večje spremembe pogodbe. Lahko bi to naredili tudi na drugem mestu, pri drugem členu, za drugačnimi upeseditvami. Ampak tukaj bi obstajala tudi nevarnost, da bi to pripeljalo do referendumov in da zato ne bi mogli pravočasno sprejeti odločitev. To bi pa spet prineslo seboj težave, ki bi jih čutili na finančnem trgu. Potrebno je povedati, da je enotna valuta vprašanje skupnosti in zato je nujno, da preprečimo, da bi se to skupnostno pristojnost izkoriščalo. Obstajajo tudi primeri, ko se države članice med seboj dogovorijo za skupna pravila. In uh, to bi moralo biti možno samo, če je to v interesu vseh skupaj. Napačno bi bilo, če bi spostavljali nekakšne usporedne strukture, ki bi se vedno bolj razhajale in bi na trajni rok začela razkrajati našo skupnost. To je potrebno na vsak način preprečiti. Če ne bomo ta teden pravilno odreagirali in odgovorno odreagirali, bo prišlo do razkola. Istočasno pa nam mora biti jasno, da skupnostna metoda, da je vredna več kot pa individualne metode. Tako da, če bomo v prihodnosti potrebovali spremembo pogodbe, bomo morali omogočiti takšen eh, mehanizem, da bo to možno tudi v naslednjih primerjih, če bo se pojavila potreba potem, tako kot je bilo to v primeru Schengna in nekaterih drugih primerjih. Pri paktu o konkurenčnosti bomo še ugotovili, kako problematičen lahko individualni pristop Torej imamo področje pakta stabilnosti in parasti, kjer imamo skupnostno metodo. Sedaj imamo spremembo pogodbe in uh, imamo tudi pakt konkurenčnosti, o katerem bomo morali še razpravljati. Mi želimo pokazati svojo odgovornost kot parlament in pa kot politična skupina. Vemo, kako pomemben datum je 25. marec in pa ponedeljek, ki mu bo sledil seveda ne gre tukaj za idealno rešitev, ampak če želimo biti odgovorni, moram biti odgovoren tudi svet. Ta predstava, da bomo ta medvladni pristop preprosto sprejeli, da bo, če bo komisija to sprejela, potem mora biti tudi svet pripravljen na pogovore. Mi smo na pogovore pripravljeni. Tako da se bomo lahko izognili sedajšnjim težavam, ko se manjše države počutijo izključene. Želim dobiti večino za ta načrt in to v ustreznem časovnem roku in upam, da nam bo, da nam bo svet omogočil to, da pridobimo to večino v imenu socialistov in demokratov gospod Roberto Gualtieri. Gospod predsednik, gospod komisar, smo v ključnem trenutku za prihodnost Evropske unije. Po mnogih eh, zamudah, ko se je pokazalo, da Evropa dejansko potrebuje gospodarsko upravljanje, ki mora biti zavezujoča za države, ki so prevzele evro. Zato tudi pozdravljamo vzpostavitev stalnega mehanizma za zagotavljanje stabilnosti evra. To se nam zdi zelo pomembno urodje, da bi prišli do dejanskega skupnega gospodarskega upravljanja, čeprav ostajajo politične in tudi eh, pravni pridržki, kar zadeva izbiro Eh, poti, kako priti do tega in tudi kar zadeva spremembo, spremembo pogodbe, ampak vidim, da imajo tudi drugi take pridržke, ampak pravzaprav gre za nekaj drugega. Kako bo konkretno deloval ta novi mehanizem ali bo prispeval k krepitvi eh, gospodarskega upravljanja na ravni Evropske unije ali pa bo eh, šlo za novi eh, intergovernmentalizem za medvladno delovanje, ki kajti tudi pakt za konkurenčnost se je nekako tako začel eh, kot francosko-nemški projekt, eh, na katere tirnice bomo postavili ta vlak in kdo bo eh, eh strojevodja. Eh, torej, 136. člen predvideva medvladni eh, mehanizem. Po drugi strani pa beremo v mnenju komisije, da se mora mehanizem eh, naslanjati na gospodarsko upravljanje na evropski ravni in da bo komisija storila vse, da bo ta mehanizem dejansko v evropskih rokah na evropski ravni. Ta namen razumemo, ampak zakaj potem sprememba 136. člena? Eh,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 trenutno definirati, kako bo ta mehanizem deloval, kakšen postopek bo uveljavljen za ta mehanizem in kakšno vlogo bo pri tem igrala komisija tudi pri eh, določanju pogojev, kako bo deloval sekretarjat, kaj misli Evropski svet eh, o tem, kar je sedaj povedal komisar mm, eh, Barozo o solidarnosti pri eh, denarnih eh, eh, tokovih. Eh, samo uh, sprememba 136. člena ali jasna izjava Evropskega sveta o teh točkah bo omogočila, da bo Evropski parlament tudi v skladu s predvidenimi roki sprejel uh, to spremembo. Sedaj pa gospod Güfer Hofstad za liberalce in demokrate. Hey, Ali ste pripravljeni na, odgovoriti na vprašanje gospod Galtieri? Prosim, gospod Galtieri, ali ste razumeli, da, medvladno sod, da bi medvladno sodelovanje eh, bilo dosti bolje za ljudi v Evropi in za brezposelne v Evropi, kot pa evropska superdržava, za katero se zauzemate? Ali ste kadarkoli pomislili na to, da bi druga pot bila boljša? Jaz eh, spoštujem pristojnosti Evropske unije, tako kot pišejo v pogodbah. In to je, se mi zdi, tudi najboljš. In mislim, da je to tudi naša dožnost kot predstavniki eh, državljanov Evropske unije. Sedaj pa ima besedo predsednik skupine ALDE, gospod Verhofstadt. Eh. Gospod predsednik komisije, mislim, da smo lahko zadovoljni z izjavo gospoda Barozo o spremembi pogodbe. Seveda pa moramo sedaj mi opredeliti naše stališče in to moramo storiti do 24. marca, ko bo potekal pomemben svet. Če ali bomo našli večino za poenostavljen postopek, to bomo videli. Mislim, da morajo biti izpolnjeni še nekateri pogoji. Prvi pogoj je, da se poskuša doseči mehanizem, ki bi ga koliko, uh, večinoma upravljala komisija. Uh, tudi uh, 5. Um, januarja so spravili na trg 5 eh, eh, milijard obveznic eh, in 25. januarja spet za 5 milijard obveznic. Tiste, ki jih upravlja komisija, so imeli 2,5 odstotka tisti, ki, tiste obveznice na osnovi medvladnega režima pa 2,89 odstotka. Se pravi, da uh, komunitarna metoda nudi nižje obresti kot medvladna eh, metoda in mislim, da je to eh, pomemben vidik, da z komunitarno metodo dosegamo boljše obresti kot z medvladno metodo. Razen tega se je treba vprašati, ali ne bi eh, mogli izkoristiti spremembe člena 136, da se izboljša eh, svežen za eh, gospodarsko upravljanje, ki predvideva več ukrepov. Zato pa še potrebujemo zeleno luč eh, sveta, tako da bo komisija res lahko sprožila te postopke, vendar eh, ta problem je možno rešiti s 136. členom, s tem, da rečemo, če uporabimo 136. člen za trajni mehanizem za zagotavljanje stabilnosti evra, potem komisija lahko avtomatsko sproži postopek z kvalificirano večino, po drugi strani pa ne more nastopiti blokada strani sveta. To bi bil pravi avtomatizem in mislim, da bi to morali vključiti v našo, naše stališče in tu gledam tudi na gospoda Broka in druge poročevalce. Tretja pripomba gospod eh, Brok in eh, gospod Gualteri kot poročevalca naj bi dobila tudi zagotovila in izjave sveta, ne o sedanjem svežnu, temveč o vsem tem, kar je bilo napovedano v zadnjih dneh pakt za konkurenčnost, medvladna metoda, mnoge države, ki se izrekajo proti temu, vidimo, da je v svetu eh, še veliko razhajanj v teh vprašanjih in mislim, da potrebujemo določena zagotovila strani sveta, tako da v drugem da bo v drugem svežnju eh, eh, gospodarsko-političnega usmirjanja uporabljena komunitarna metoda. Če si predstavljamo, da bi konkurenčna pravila v Evropski uniji eh, določal svet in z njimi upravljal svet, kolikokrat bi prišlo do pritožb ali tudi do izreka kazni proti podjetjem, ki eh, se tega ne bi držali, nikoli do tega ne bi prišlo, če bi prišlo do takih kršitev. In isto velja tudi v tem primeru. In eh, oba poročevalca mislim, da morata pridobiti eh, zagotovila za ta drugi svežen gospodarsko-političnega usmirjanja. Hvala, gospa Rebeka Harms, za zelene. Hvala, gospod predsednik, gospe in gospodje. Mislim, da je precej jasno, da Evropski parlament razume, zakaj naj bi prišlo do spremembe pogodbe po, po enostavljenem postopku. Gre za nujno situacijo, v kateri se nahajamo. Vendar je prav tako jasno, da se Evropskemu parlamentu ne zdi prav, če se če to vodi do tega, da se s tem odrekamo komunitarni metodi in da bi ostal v prihodnje Evropski parlament izključen iz teh postopkov, tako kot tudi Evropska komisija. Želim podati tudi še izjavo, Eh, kar zadeva našo kritiko, eh, eh, vidno močnejšemu medvladnemu pristopu. Mislim, da v Evropi med državljankami in državljani jih je vedno manj, ki razumejo, kaj se, kakšne odločitve se sprejmejo, kdaj, v katerih situacijah. Nemci so proti Grkom, Grki so proti Nemcem, Irci mislijo, da Eh, se rešujejo nemške banke na njihovih ple, ple, plečih. In to nerazumevanje situacije je povezano tudi z metodo svet kot črna skrinjica in da se šele v zadnjem hipu sprejemajo odločitve. Vso, tu potrebujemo večjo preglednost, drugače bomo hitreje izgubljali kot sploh. Uh, Ehm, eh, vidimo, bomo izgubljali zaupanje teh eh, evropskih državljanov. Torej, če želite, da se strinjamo s poenostavljenim postopkom, potem se tokrat bomo, vendar morate v drugih primerjih ustrezno krepiti vlogo parlamenta, tako kot je to bilo predvideno pred eh, začetkom veljave Lizbonske pogodbe in so vsi to tudi obljubljali, ne samo vi, gospod Baroso, temveč tudi kolegi doma, ki danes vladajo, so eh, napovedovali več demokracije, ki eh, jo bomo pridobili z Lizbonsko pogodbo. Če si danes ogledam, kaj se dogaja v Grčiji, eh, Sedaj naj bi privatizirali plaže, tako da bodo lahko servisirali dolgove. Saj s tem vidimo že konec eh, doslej ubrane poti pri eh, ravnanju s to krizo. Torej, izključna usmeritev na politiko varčevanja, seveda, eh, v glavnem pod vplivom Nemčije, vodi te države v katastrofo, izoblikovanje krizne politike in menda solidarne politike, torej konkretno izoblikovanje, je treba eh, obravnavati skupaj z nami tu v parlamentu, kako pa naj sicer nastane zaupanje v Evropi o tem, kako bomo naprej obvladovali to krizo. In želim povedati tudi naslednje. Mislim, da se moramo pripraviti na solidarnost z drugimi državami v Evropi. Sklad, eh, ki je sedaj na voljo, ne bo zadostoval. V Bruslju je bil danes eh, sprejet sklep, da se bo poskrbelo za večjo likvidnost. Mislim, da bomo eh, še naprej se morali pogovarjati o tem, tudi o euroobveznicah. Predsednik prekinja govor zbornico. Gospod Ferhofstad je to tudi že pravilno utemeljil, vendar moramo govoriti tudi o tem, kako bomo v prihodne iz tega mesta oblikovali politiko prihodkov. Opravičujem se za to, da prekoračujem svoj čas, ampak mi potrebujemo tudi več časa za to razpravo, tako da jo bomo lahko enkrat eh, tudi končali in da ne bo ostalo vse samo v drobcih. Za konzervativce in eh, Eh, reformiste gospod Ashley Fox. Hvala, gospod predsednik. Jaz pozdravljam to spremembo pogodbe in tudi moja skupina, kajti želimo si stabilnost v euroobmočju. Čeprav Združeno kraljestvo ni članica euroobmočja in tudi upam, da nikoli ne bomo članica, imamo seveda osebne interese, da je euroobmočje eh, uspešno. Trgujemo z tem eh, območjem. Eh, Londonski city je finančna metropola Evrope in zato želimo vse najboljše euroobmočje območju. In zato smo tudi za ta mehanizem stabilnosti in upam, da bo zagotovil stabilnost eh, kratko in eh, srednjeročno. In upam, da bo parlament deloval odgovorno in da bo podprl spremembe, ki jih predlaga svet. Vendar dolgoročno, če naj bi evro preživel in bil uspešen, so potrebne še druge radikalne spremembe. Gospod Baruzo, vi lahko nadzirate, kolikor hočete, tudi ekonomsko upravljate, kolikor hočete, ampak če države, kot so Grčija, Irska, Portugalska, če bodo ostale v evroobmočju, morajo postati veliko bolj konkurenčne, tako konkurenčne kot je Nemčija. In vaša komisija naj bi se osredotočala na dosego tega cilja. Hvala. Naslednji je na vrsti gospod Lothar Biski. Evropska levica hvala, gospod predsednik, gospe in gospodje, Lizbonska pogodba velja šele kratko časa. Kljub temu naj bi jo zdaj že eh, v nekih, nekaj mesecih že drugič spremenili. In to z uh, Eh, z domnevno nujnostjo, da ga nočemo prepustiti demokratičnemu procesu, ki je predviden v Lizbonski pogodbi. Po hitrem postopku naj bi se odločilo. Doživeli smo, kako so sprejeli reševalne ukrepe za banke eh, brez vključene parlamentov, čeprav je šlo za milijarde. Evropski svet je sedaj ved, spet pod časovnim pritiskom in nekateri predsedniki želijo očitno spet uh, hiter postopek. Naša skupina to uh, zavrača, kajti to očitno že postaja norma in zahteva, da se spreminja pogodba po postopkih, ki jih predvideva Lizbonska pogodba, med drugim tudi s konvencijo. Hvala. Naslednji je na vrsti za svobodo in demokracijo, kolega William. Earl of Dartmouth. Um, hvala. Začelo se je s carinsko unijo, enostavno tako. Potem eh, smo postali politične unije brez eh, demokratičnega soglasja, potem monetarna unija neke vrste, kajti deset držav članic eh, je bilo dovolj pametnih, da je ostalo zunaj. Ampak kaj imamo zdaj? Dolžniško unijo. In to je unija dolgov, ki enostavno ne deluje. Uh, Poglejmo si obrestne mire nemških obveznic. Če bi monetarna unija delovala, bi vse članice monetarne unije, vse države evroobmočja eh, si lahko izposojale denar eh, po isti stopni, kot je ključna obrestna mira in sicer tako kot kot velja za uh, nemške obveznice. Ampak trenutno je drugače. Portugalska plačuje 4,28 odstotka več kot Nemčija, Irska 5,9 odstotka, Grčija 8,25 odstotka več kot Nemčija je ključni trenutek, tako kot smo že slišali. Ne pričakujem si od eh, predsednikov Evropske ljudske stranke ali socialno-demokratov, da bi razumeli kritični trenutek, ampak mislim, da se bodo tega kmalo že zavedali. Vaš problem, in v glavnem je to vaš problem, bi bil bolje rešen z medvladnim sodelovanjem. Ekonomsko upravljanje je past in nima nobenega mandata, nob, česar nihče ni omenil in o čemer nihče ne razmišlja, je predvsem eh, skrb davkoplačevalcev, ko vidijo ta krhek konstrukt. In še enkrat vas želim opozoriti na to, da je 27 držav članic, 11 eh, je netoplačnic in eh, 16 prijemnic. Eh, in eh, razkorak je in nesoglasje med tistimi, ki plačujejo in ki dobivajo. In mislim, da predvsem nemški davkoplačevalci se s tem ne bodo dolgo. Eh, Strinjali, William Jennings Bryan je v velikem govoru 1896. rekel, da ne, ne smemo uh, človeštvo nabiti na križ zlata. Uh, želim povedati, da uh, ne smemo eh, križati eh, davkoplačevalcev EU na križ enotne valute. Hvala. Naslednji je na vrsti gospod Bruno Golni. Najprej nekaj o škandalu tega poenostavljenega postopka spremembe pogodb brez eh, razprave in brez eh, konsultacije narodov. No, se to ni nekaj postranskega, gre za Evropski sklad za stabilnost. Kaj pa je to pravzaprav drugega kot možnost, da v Evropi za preveč zadolžene države ustvarimo možnost, da se, da dobivajo denar iz tega sklada, ne da bi morali varčevati in plačevati svoje dolgove. V bistvu iz kozla delamo vrtnarja. In uh, to je kot, da bi vojak v kasarni, v vojašnici uh, zaprl neko luknjo, namesto tega pa zraven luknje izkoplje še drugo. Uh, Torej imeli bomo, zahvaljujoč Nemčiji, pakt za konkurenčnost, kar je dogovorjeno tudi s francosko vlado, ampak eh, zakaj natančno gre, v bistvu ne vemo. Kaj ti gre za zaostrovanje eh, proračunske politike? Konvergenca naj se razširi na vsa politična področja. Eh, Eh, ki vplivajo na konkurenčnost, tudi če sodijo v nacionalno pristojnost. Gre za izvajanje nemške politike v celotnem območju evra in to res ni sprejemljivo in tudi ne alternativa homogenega evropskega trga z državno zadolžitvijo, z eh, jamstvom Evropske unije oziroma tudi z ustvarjanjem ustreznega sklada. Hvala. Hvala lepa, gospod Barozo. Izvolite, hvala lepa za vse vaše prispevke. Naj se zahvalim predvsem poročevalcema, gospodu Broko in gospodu Valterju, za zelo pomembne prispevke k skupnostni metodi. Previdno, opozarjali ste na medvladno iztirjenje. Tukaj se vam lahko samo pridružim. Eh, svet je, oziroma komisija je potrdila to preverbo zaradi tega, ker smo mnenja, da se moramo spopasti z izzivom in sicer pri pristojnosti, ki ni predvidena s pogodbo. Saj pogodba ni predvidela nekega stalnega mehanizma za zagotavljanje stabilnosti evra. Države članice so se dogovorile za vzpostavitev tovrstnega mehanizma in sicer na torej medvladni ravni. Ni skrivnost, da sodim med tiste, ki si želijo, da bi hitreje napredovali na tem področju. Mogoče smo dosegli napredek s teme medvladnim pristopom, želeli pa bi si tudi ustrezen učinkovit eh, način skupnostnega delovanja ampak začeli smo z medvladnimi koraki, z Schengenom ali pa tudi z skupnim pravosodnim prostorom. Zato je vprašanje, ali bomo podprli pobudo, ki sicer ni sto odstotno usklajena z našimi preferencami, to se pravi z skupnostnim postopkom kljub temu pa prispeva k okrepitvi našega skupnega delovanja in odziva na to gospodarsko krizo. Naš odgovor je, da smo namreč mnenja, da se moramo odzvati pozitivno, zato je komisija k predlagali reformi pogodbe pritrdila. Razprava o medvladnem in skupnostnem pristopu smo vodili. Nekateri so želeli spremeniti tudi 122. člen in pristojnost, ki obstaja od rimskih pogod naprej. Tukaj sem bil proti pri tej pristojnosti. Pa gre za novo pristojnost, ki jo lahko skupaj razvijamo naprej, tudi če 100 odstotno ne sodi v skupnostno metodo. Kot pa smo jasno podali v svojem stališču, komisija sprejema vse zakonodajne in ostale ukrepe za zagotavljanje koherence med tem bodočim mehanizmom in gospodarsko-političnim vodenjem eh, skupnosti o popoštevanju z pogodbo posredovanih pristojnosti evropskih organov. To je torej popolnoma jasno in to sem vam želel še enkrat povedati. Nekateri ste govorili o razlikah eh, v mnenjih držav članic, naprimer med eh, Združenim kraljestvom in eh, evroobmočjem. Tega razlikovanja nimam posebej rad, vendar pa moram povedati, da je zadolžitev v evroobmočju nižja kot v Združenem kraljestvu, ki je bistveno bolj zadolženo kot evroobmočje v celoti. Gre pa tudi za vprašanje relativne konkurenčnosti, to ste tudi nekateri upravičeno povedati, zato tako za konkurenčnost kot konvergenco iščemo ustrezne rešitve. In zato bi morali tukaj v euro, eurozoni, v euroobmočju si prizadevati za večjo konvergenco tistih, ki želijo sodelovati. Tukaj ne gre samo za federaliste ali integraliste, ki si želijo več konvergence v Evropski uniji. Trgi zahtevajo to od nas, trgi od Evrope zahtevajo ne samo odločno obrambo evroobmočja, temveč tudi okrepljeno konvergenco. Skupnostna metoda tukaj daje večja jamstva in zaradi tega se ukvarjamo tudi z drugimi zadevami, naprimer z konkurenčnostjo in konvergenco vendar pa menim, da je v tem primeru, o katerem razpravljamo tukaj, komisija sprejela pravo odločitev, jasno odločitev za spremembe pogodbe, če tudi vse pozivamo k previdnosti, tako da ne bi, tako kot je povedal gospod Brok, kasneje prišlo do razhajanj. Skupnostna določila lahko zaščiti Evropsko unijo kot celoto, kajti. Komisija deluje v imeno držav evroobmočja in ostalih držav članic Evropske unije. Zato moramo biti previdni, da ne bi vzpostavljali novih problemov, ki bi nas lahko kasneje še bolj ločevali. Zato bomo poskrbeli za to, da bomo ohranili duh Evropske unije v smislu odgovornosti in solidarnosti. Hvala lepa, kolega Manfred Weber. Hvala predsednik parlamenta, gospod predsednik komisije. Ustrezna in pravilna sprememba pogodbe in s tem institucionalna razprava, ki jo vodimo, kaže, da smo po dobrem enem letu Lizbonske pogodbe za današnjo pogodbo soočeni z izzivi sveta in za to pogodbo teh problemov ne moremo reševati. To kaže razprava, ki jo tukaj vodimo. Po drugi strani pa, če govorimo o trenutni pogodbi, nam očitajo, da zaradi nacionalne situacije, sploh v Združenem kraljestvu ali na Češkem, kakav večja razprava o pogodbi ni mogoča, brez izhodna. Zato, kolegice in kolegi, je dejansko prava napetost v tej razpravi. Želimo si več, ampak več ne dobimo od nacionalnih držav. Evropski parlament pa mora podati nek odgovor in če bomo prisluhnili danes eh, državljankam in državljanom, bomo ugotovili, da potrebujemo spremembe tudi danes v pogodbi kako bomo sploh obvladali trge v današnjem času brez tega. Zato potrebujemo močno Evropo. Mislim pa, da si moramo postaviti še pomembnejše vprašanje in sicer vprašanje, kaj naš eh, evropski projekt lahko nosi. Dolgo je bilo to vzdrževanje miru, ohranjanje miru na naši celini za naše mlade je ta tema na srečo bolj ali manj zaključena. Vojne si skoraj ne more predstavljati več. Danes, če želimo groziti, grozimo z globalizacijo. Argumentiramo s tem, da potrebujemo Evropo zato, da bi lahko obvladali globalizacijo. To je negativno argumentiranje. In če ne želimo doseči samo možganov, ampak tudi srca naših državljanov, moramo razmišljati nekoliko naprej in razmišljati o tem, kaj nosi ta projekt, moramo razmišljati o tem, eh, kaj je pravzaprav naloga te Evrope. Evrope, če se danes srečujejo svetovne sile, američani, kitajci, brazilci in tako naprej, kdo, nekdo mora dvigniti roko in reči, a govorimo dovolj o socialnih vprašanjih, kdo bo to storil, kitajci, ne, mi moramo to storiti, kdo bo dvignil roko in rekel, da moramo razmišljati o okolju, to ne bodo naredili američani, to moramo spet narediti mi, kdo bo postavil vprašanje glede ohranjanja miru, na tem planetu, ne želimo vojaških spopadov. To bomo storili spet mi za našo zgodovinsko izkušnjo. In če si pogledamo Tunizijo, potem eh, tam vidimo ljudi, ki si želijo imeti takšen model, kot ga imamo v Evropski uniji imamo zelo privlačen življenski model. Torej, če govorimo o vprašanjih pogodbe, če govorimo o delovanju naše eh, celine, o naših nalogah, potem moramo govoriti o velikih podobah, eh, s katerimi lahko dosežemo srca naših državljanov. Ne samo možgane, ampak tudi srca. Tako nam bo uspelo, da bomo tudi na nacionalni ravni dosegli večjo akceptanco. Hvala lepa, modro. Kartico vidim za vas, gospod Weber, gospod Derosa jo je dvignil. Hvala, eh, gospod Weber, da spremate moje vprašanje. Upam, da bo na to vprašanje odgovoril tudi gospod eh, Barozo, na katerem je tudi namenjeno. Eh, podpiram sicer spremembo, vendar sem zaskrbljen zaradi mehanizma. Poenostavljeni postopek predvideva, da vseh 27 nacionalnih parlamentov reče, da pri sprejetju te spremembe pogodbe. Zato je na voljo šest mesecev za nacionalne parlamente, v katerih se naj odločijo, kaj bodo storili. Decembra je bila sprejeta odločitev, ki, je, eh, ki naj bi se potem sprejemala marca. Kako se je lahko to zgodilo? Kako to sploh deluje? No, rad bi odgovoril najprej, da je pomembno povedati, da so države članice resnice eh, te pogodbe. Po drugi strani pa naj vam povem, da je pri mnogih vprašanjih, ki sem jih poskušal tukaj omeniti, eh, predvsem vprašanja si bomo vzeli dovolj časa za refleksijo ali smo si vzeli dovolj časa za podrobno razpravo. Drugo vprašanje pa je, ali ni pričakovanje ljudi in globalnih izzivov eh, takšen, da moramo ukrepati hitreje, zato v primeru čas časovnih eh, parametrov ne bi videl problem. Se mora biti v ospredju vprašanje učinkovitosti. Gospod Šulc je naslednji. Od vas sem dobil pismo, ne vem, če gre za nesporazum glede eh, vrstnega reda na našem seznamu. Vam bom to razložil po naši razpravi. Gospod Šulc, beseda je vaša. Eh, gre za pismo osebno na vas, ne pa za to skupščino. Hvala lepa, da eh, ste mi ponudili priložnost, da zdaj tudi spregovorim. Mogoče lahko pri telefonni eh, razpravi eh, govorili tudi o potrebnih reformah v naši hiši. Spremembe pogodbe so vedno zapletene. To, o čemer tukaj razpravljamo, kaže, da smo v zelo zapletenem položaju. Eh, pojem, poenostavljen postopek eh, nas eh, lahko zmoti, da pozabimo, da lahko tak postopek tudi propade, lahko propade tukaj ali pa tudi kje druge. In rečeno je bilo, da če ta postopek propade, potem bomo zelo zapleteni situaciji. Zato se moramo še enkrat vprašati, kaj lahko storimo mi, da se to ne bo zgodilo. Vprašanje propada te ratifikacije in propada celotnega projekta Evrope je odvisen od eh, šefov vlad, ki morajo delovati koherentno in med sebojno povezanih. K temu je bilo kar nekaj dobrega povedanega tukaj. Zato, zato bi dodal tri misli, ki so ključnega pomena Eno leto je po začetku te hude krize in vprašanje je, kakšna je zunanja vrednost na naše valute danes pri 1,35 dolarja. Ko smo uvedli dolar, je šlo za 1,17 dolar. Zdaj smo pri 1,35 dolarja. Vrednost eh, mednarodne valute se meri po njeni zunanji vrednosti. Zunanja vrednost evra je že eno leto zelo stabilna. Kar ni stabilno, je notranja struktura evra. In ta ni stabilna zato, ker šefi vlad z svojo dvoličnostjo ostajajo nepremagljivi. Ni problem tem, da Evropa ne bi mogla delovati enoto instrumente. Imamo na voljo Problem je v tem, da se Evropa ne more dogovoriti za enotno delovanje. In če govorimo Evropa, ne. Ne gre tukaj za Evropski parlament, tudi ne gre za Evropsko komisijo. Gre za vlade suverenih držav članic, ki sicer imajo ki so sicer vzpostavile močno navzven delojoče denarno območje, niso pa sposobni vzpostaviti instrumente navznoter za to, da bi izvajali neko ustrezno gospodarsko pa tudi vladno politiko za socialno noto. In to je ključno vprašanje. Vse, kar se dogaja v Evropi, se dogaja znotraj evropskih pogod. Če pa se dogaja znotraj evropskih pogod in ne želimo spostaviti nekaj zunaj teh pogod, o čemer so tudi nekateri razmišljali, če želimo to spostaviti znotraj okvira pogod, potem je za Evropski parlament jasno, da mora biti središčnega pomena centralna institucija v pogodbi in to je Evropska komisija. Samo preko komisije dobimo demokratično legitimnost delovanja na evropski ravni v eh, neposrednji povezavi z Evropskim parlamentom. In zato imate prav s tem, kar ste povedali, gospod eh, Barozo in eh, tudi poročevalca Broking Valtieri tveganje Evrope je v tem, da če se kot največje gospodarsko moče s 500 milijoni prebivalci deluje enotno, potem bo Evropa močna. Če pa se bo Evropa razstavila na svojih 27 držav članic, bo postala nepomembna. To smo lahko nažalost videli na drugi strani sredozemlja neenotno stališče Evropske unije, nima nobene vloge, enotno stališče pa je lahko gonilo svetovnega gospodarstva in vplivni partner v mednarodni politiki. O čemer govorimo pri tem poenostavljenem postopku je vprašanje, ali ima Evropa prihodnost ali pa bo propadla in eh, ostala pozabljena v svojem eh, razpadu na posamezne države. Hvala lepa, kolega. Zdaj pa Ivo Strejček. Gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Ne glede na naše stališče do skupne valute, lahko rečemo, da ima vsak, ki živi v Evropski uniji in da je res zato, da je evro stabilen. Ne glede na to, ali plačujemo z evrom ali ne, ali ga imamo ali ne, naša gospodarstva so med seboj povezana. Predsednik komisije Barozo je omenjal stabilnost, govoril je o gospodarsko-politični koordinaciji, harmonizaciji, socialne politike in tako naprej to seveda vodi eh, do eh, fiskalne, torej davčne unije in davčne unije v gospodarsko-politični zgodovini Evrope nismo imeli. To bi bila tudi politična unija. Majhna sprememba, o kateri govorimo danes eh, za posamezne države članice, pomeni velike spremembe. Gospod Weber je dejal, da si državljani Evrope želijo močnejšo Evropo, vprašajmo jih, eh, kaj ti evropski državljani že desetletja ne so odločajo, ampak odločajo samo evropske institucije. Hvala lepa, gospod Higgins. Novi mehanizem stabilnosti je pred nami v volilni kampanji eh, na Irskem. Tisti, ki se potegujejo za funkcije, govorijo o resnosti politike vrčevanja. In to je samo špekulacija. Nedemokratično je, da so morali Irci eh, glasovati za nekaj tako meglenega. Gospod Barozo naj ne vpliva na irske volitve, naj pa omogoči, Eh, informiranje, demokratično informiranje Ircev včeraj smo slišali, da je mogoče se ponovno do, dogovoriti glede posojile svetovnega monetarnega sklada. Vprašanje je, ali se bo to zgodilo pred volitvami na Irskem in pred novim stalnim mehanizmom leta 2013, kar bi drugače pripeljalo do eh, velikih eh, obresti, visokih obresti. Zato bi bilo bolje, če ne križamo irskega prebivalstva. Potrebujemo nekaj, kar bo omogočilo vzpostavljanje novih delovnih mest, ne pa samo varčevanje, ki bo uničilo našo družbo. Hvala lepa. Gospa Nicole Sinclair. Thank you, uh, Mr. President. We'll hear... Hvala, gospod predsednik. Spet smo tam evrov, ki je pripadal nas je pripeljal do spremembe Lizbonske pogodbe dvakrat v kratkem življenju. Lizbonska pogodba je bila zvičana skozi irski referendum, kjer so dejali ne in potem smo jim rekli, da bomo zaščitili njihovo gospodarstvo, vendar pa smo jih zavajali in zdaj, ko Evropska unija Unija počne to znova, ne naredi koraka nazaj in se vpraša, kaj smo naredili narobe, ne želi še naprej eh, dodatno integracijo in želi, da male države še bolj trpijo in da se spuščajo večje težave in da bodo še bolj podvržene Evropskemu imperiju. Gospod eh, Barozo, srečujemo se z dolgovi, vendar pa bodo eh, morale države, kot je Irska, še naprej si sposojati eh, ta denar, da se bodo rešile iz težav. Hvala lepa, gospa Kay Swinburne. Sprememba pogodbe ni nekaj, v kar bi se morali z lakoto spuščati. Eh, sploh, ker to zahteva veliko pogajanj, zato mora biti delovanje Evropskega parlamenta zelo omejeno in eh, omejene mora biti tudi spremembe. Spremembe so potrebne zato, da bi zaščitili eh, šipkejše ekonomije v evroobmočju. Tisti, ki pa niso del evroobmočja, morajo tudi dobiti ustrezno podporo. Seveda je treba zagotoviti ustrezno izvajanje obveznosti v skladu z paktom za stabilnost nič ne bo naredilo bolj konkurenčne Evrope kot eh, to. Zato potrebujemo več časa za individualne pristope. Vsaka od držav članic je mora ogledati lastno javno porabo in svoje davčne politike ter oblikovati realistične programe ena vrstica, v, eh, ki jo dodamo v mednarodne pogodbe, ne bo nadomestila prave reforme, ki jih potrebujemo za globalno konkurenčnost Evrope. Hvala lepa, hvala lepa. Gospod podpredsednik eh, komisije, gospod Šefčovič. Uh, hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa vsem, ki so sodelovali v razpravi. Prav tako se zahvaljujem poslancem za jasno izraženo podporo temu skupnostnemu pristopu za močno Evropsko unijo in za primeren mehanizem, o katerem danes razpravljamo. Mislim, da je mnenje jasno, polno podpiramo vzpostavitev Evropskega mehanizma za stabilnost in to se nam zdi pomemben kamenček v mozaiku za prizadevanje za Eh, bolj močno in pa gospodarsko napredno Evropo. Želimo si boljšega gospodarskega upravljanja in pa boljših finančnih trgov. Imamo šest predlogov na mizi. Začeli smo prvi evropski semester in dobili smo prvo poročilo o rasti. In to je zdaj še zadnji košček v mozaiku. Upam, da bomo marca sprejeli tudi pozitivno odločitev in da bomo poslali dobro sporočilo vsem tistem, ki špekulirajo proti evru. Če bo še naprej špekulirali, bodo izgubili svoj denar. To je pomembno sporočilo, ki ga je potrebno poslati. Zato je odločitev o tej zadevi ključna. Prav tako pa je zelo pomembno, da spoštujemo pristojnosti Evropske unije, da polno spoštujemo pravice in pa ulogo evropskih institucij. Evropska komisija bo poskrbela za to, da bo vedno spoštovano evropsko pravo. Komisija je pripravljena podpreti te mehanizme, to mora biti v polnem soglasju z gospodarskim upravljanjem, zlasti ko gre za nadzor in pa za izvajanje gospodarskih politik v držav članic, zlasti tistih v območju evra. Nekateri izmed vas ste izražali pomisleke, ne želite, da bi ustvarili Evropo dveh hitrosti in tudi tukaj je stališče komisije jasno. Čeprav je glavna odgovornost za valuto evra leži pri državah območja evra, morajo vsi mehanizmi biti prilagojeni tudi drugim. In vsi ukrepi za to, da bi povečali konkurenčnost in pa konvergenco, morajo veljati za vseh 27 držav članic. Proces, ki ga začenjamo, je takšen, da tudi finančni trgi pospešujejo integracijo in pa sodelovanje na področju gospodarskega upravljanja. To je za pozdraviti, saj bo to okrepilo našo unijo. Zahvaljujem se zlasti dvema poročevalcema, gospodu Broku in pa gospodu Golterju za dobre ideje, za posvete z komisijo. Ti posveti še potekajo in prepričan sem, da bo to plodno delo pripeljalo do poročila ki ga bo lahko odobril tudi Evropski parlament še pred tem, ko bo sprejeta odločitev Evropskega sveta. Še, zadnja, še zadnji odgovor gospodu Higginsu iz Irske. Pravilno je opozoril na izjavo komisarja Rena. Šlo je za dogovor z Irsko, govori o tem, da je dogovor bil dosežen za Irsko kot državo in ne za vlado in pričakujemo, da bo tudi, da bo tudi prihodne vlade na Irskem spoštovale ta odgovor. Seveda je komisija solidarna do Irske v času njenih težav in naredili bomo vse za to, da bi vrnili rast na Irsko. Evropska komisija, Evropska centralna banka in pa Mednarodni denarni sklad bojo naredili kar največ za to, da bi vrnili napredek in pa rast Irski. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala, gospod podpredsednik komisije. S tem smo končali to razpravo in sledi naslednja točka na dnevnem redu. Razmirje na področju Evropskega azilnega sistema po nedavnem sklepu Evropskega sodišča za človekove pravice.